posedete, da bomo lahko začeli sejo. Spoštovani kolegi, vsem, vse vas lepo pozdravljam. Za enkrat sem uh, provizorično tu predsednik, ampak to ne bo dolgo trajalo. Tolmačenje je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Uh, Namen eh, te seje je, da se izvoli predsednika in podpredsednike skladno s eh, členom 213 pravilnika. Začeli bomo z izvolitvijo predsednika in na to nadaljevali z predsedniki. Nadomestni člani so Silvija Sardoni, nadomešča gospoda Larsa Patrika Berga. na ta način eh, imamo dovolj eh, članov, ki lahko glasujejo, osem jih je. Vidim, da je več kot osem članov tu eh, v dvorani in ugotavljam tudi, da pravilnik ni zelo zahteven glede tega. kandidate mora predlagati ali politična skupina ali pa vsaj eh, dva poslanca. S kandidaturo se morajo kandidati strinjali, morajo biti polnopravni eh, člani in eh, izpolniti morajo izjavo v zvezi s primernim obnašanjem in v zvezi s finančnimi interesi. Sestava predsedstva mora predstavljati raznolikost parlamenta, ne moremo imeti niti samo moških, niti samo ženskih eh, članov in po členu 213 tudi ne morejo vsi eh, člani izhajati iz iste države. Vsi nadomestni člani, ki glasujejo, morajo imeti sabo svoje kartice v primeru, da bomo tajno glasovali. Predlagam, da politične skupine predlagajo kandidate za predsedstvo. Oui, si vous avez la parole. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. V imenu skupine SND predlagam uh, gospo Marijo Areno za predsednico. Hvala lepa. Uh, gospa Arena je. Uh, polnopravna eh, članica eh, skupine in je iz, izpolnila vse ustrezne izjave. Ali to drži? Potrjujete. Gospa Arena, ali sprejemate kandidaturo? Ja, sprejemam kandidaturo. Hvala lepa. Predlagam, da eh, izvolimo gospo Areno s ploskanjem. Merci d'avoir soutenu. Hvala lepa, da ste podprli gospod Areno s tako navdušenim ploskanjem. Čestitam, gospa Arena, in pridružite se nam tu na tribuni. Zelo smo bili učinkoviti. Hvala. Merci, merci beaucoup. Hvala lepa. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem za vaše zaupanje. Hvala za to izvolitev s ploskanjem. Vem, kakšno odgovornost uh, uh, ima oseba, ki predseduje temu pododboru za človekove pravice. Vsi, ki me poznate, veste, kako sem uh, predana uh, tem vrednotam. To je del našega DNK-ja, to je del uh, naših uh, osnovnih, temeljnih uh, vrednot v Evropi in zahvaljujoč vam vsem. Uh, Ne glede na vašo politično barvo in uh, ne glede na vse razlike, računam na vas vse, da eh, boste podprli naša prizadevanja za človekove pravice in hvala tudi Šarlu, da je vodil to sejo do zdaj. Eh, zelo ga cenim, veliko sva v preteklem mandatu skupaj delala. Hvala lepa, Šarl, za vse, kar si naredil doslej. Bomo nadaljevali z dnevnim redom. Mislim, da uh, bomo sedaj glasovali o podpredsednikih. Glede postopka. Torej imamo dovoljšno število poslancev, da bo glasovanje veljavno in sedaj prosim politične skupine, da predlagajo prvega podpredsednika. Yes, I'll take this off. Uh, on behalf of the V imenu Renew Europe uh, predlagam gospo von Vize za prvo podpredsednico. Hvala. Kandidatka je uh, polnopravna članica odbora AFET eh, in izpolnila je eh, izjavo o finančnih interesih in eh, izjavo o primernem obnašanju ali spremete kandidaturo. Ja, glede na to, da imamo samo eno kandidatko na to mesto prve podpredsednice, predlagam, da jo izvolimo s ploskanjem. Merci, je vous en... Hvala lepa, kar pridružite se nam. Sedaj bomo nadaljevali z drugim podpredsednikom podpredsednikom eh, po istem postopku predlagam skupinam, da podajo kandidature. Izvolite. Spoštovana predsednica, rada bi eh, predlagala kot eh, drugo podpredsednico gospo Hanno Neumann v imenu zelenih. Hvala. Kandidatka je polnopravna članica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 Sedaj bomo nadaljevali z mestom tretjega podpredsednika po istem postopku. Predlagam skupinam, da imenujejo svoje kandidate. Izvolite. E, čestitam vam najprej za vašo izvolitev. V imenu ELS-a bi rada predlagala uh, Karolino Hedštatler kot tretjo podpredsednico. Dobro, kandidatka je uh, polnopravna članica pododbora za človekove pravice in odbora AFET, izpolnila je obe izjavi. Ali sprejemate kandidaturo? Ja, sprejemam. Hvala. Če imamo samo eno kandidatko, potem prosim, da jo izvolimo s ploskanjem. Dobrodošli, kar pridružite se nam. Kot ste verjetno opazili, imamo predsedstvo, ki je zaenkrat izključno sestavljeno iz ženskih eh, predsednic in po pravilniku moramo imeti vsaj enega člana drugega spola. In sedaj smo pri četrtem podpredsedniku in prosim skupine, da predlagajo kandidature. Tudi če eh, bo predsedstvo eh, izključno ženskega spola, nas, nas skupine Renew to ne moti. Želite povedati kaj v zvezi s pravilnikom? Ja, bojim se, da pravilnik pravi, da morajo imeti ravnotežje med spoloma. Sedel sem na treh odborih, kjer so morali uh, prenehati z glasovanjem, zato ker ni bilo dovolj eh, žensk. Če imamo samo enega moškega, to ni dovolj. Ne, pravila so eh, jasna. Potrebujemo eno osebo drugega spola. Imamo predlog eh, glede četrtega podpredsednika. Izabel, izvolite. gospa eh, eh, predsednica, eh, čestitam vam za vašo izvolitev in z velikim veseljem predlagal kandidaturo Rafaela Glucksmana za četrtega podpredsednika. In mislim, da je moški. Kandidat, eh, rekla sem, mislim, kandidat je polnopravni član pod odbora in član odbora AFET, eh, izpolnil je eh, izjavo o finančnem interesu in o primernem obnašanju. Gospod Luksman, ali sprejmete kandidaturo? Sprejmem z veseljem. Dobro, predlagam, da ga izvolimo z ploskanjem.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 vsi sedite na svojih mestih. Hvala lepa, da ste izvolili to predsedstvo. Sedaj pa o, potrjujemo o, jezikovni režim glede o, jezikovnega režima pod odbora, glede na sestavo odbora in glede na pravila, pomeni, da imamo 13 jezikov in sicer eh, nemščina, angliščina, francoščina, eh, finščina, mađarščina, nizozemščina, italijanščina, portugalščina, eh, polščina in švedščina. Tolmačenje bo na voljo v teh jezikih v uradnih delih tega dela odbora. Dobro, hvala. Prejeli ste tudi uh, koledar uh, za delo pod odbora po elektronski pošti za uh, preostanek leta 2019 in če ni ugovorov, potem uh, lahko to sprejmemo. Ni ugovorov? Hvala. Četrta točka dnevnega reda prvo uh, sejo imamo. petnajstega julija uh, zvečer oziroma petindvajsetega julija uh, zvečer mislim, da ni uh, drugih uh, točk na dnevnem redu in zato zaključujemo sejo.